Naslednja točka je Evropska strategija glede tehnologije v prometu za prihodnjo trajnostno mobilnost Evrope. Poročilo je pripravil gospod Kramer in kar tako jim dajem besedo. Izvolite. Okay. Ah. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, najprej se želim zahvaliti poročevalcem v senci. Zelo dobro smo sodelovali dosegli smo dober rezultat in v odboru dosegli tudi veliko večino. Odbor oziroma poročilo na lastno pobudo je odgovor na sporočilo komisije na temo prihodnosti prometa v Evropi, zato da bi imeli strategijo glede tehnologije v prometu. Vsi se strinjamo, da zaenkrat inovacije v tem sistemu niso dovolj in da jih je treba izboljšati. Cilj poročila je, spodbujati politike za raziskave in inovacije in jih združiti z politikami za zaščito okolja, naprimer. Ne želimo si podvajanja pri raziskavah, to se zgodi preveč. Želimo si tudi manj upravnega bremena. Želimo si, da bi mala in srednja podjetja lažje vlagala vloge za finančna sredstva. Ko govorimo o železniškem prometu v Evropo, naprimer, vidimo, da gre za krpanko. Luknje pa so tam, kjer so meje. Že 20 let govorimo o dodani vrednosti Evrope, na tem področju pa je še nismo dosegli. Prav tako pa seveda moramo celokupno razumeti inovacije. Ne gre samo za tehnične inovacije, spremeniti je treba tudi vedenje ljudi. Last avtomobila ni več tako pomembna, kot je bila pred 50 ali 60 leti. Uporaba je sedaj v ospredju. Kako bi lahko to spodbujali? Spodbujati moramo neutralne tehnologije, politike in spodbujati moramo vse, ne samo posameznih segmentov, naprimer elektromobilnost. Električni avtomobil bo imel prihodnost le, če bo celoten življenjski cikl boljši, torej proizvodnja, uporaba in tudi recikliranje. To moramo obravnavati skupaj. Pri električnem avtomobilu tukaj še veliko zaostajamo za običajnimi avtomobili, zato smo si vsi edini. Pomembna je tehnološka neutralnost zanimajo nas rezultati, ne kako se bo to zgodilo. Sam nisem inženir in tudi poročevalci v senci niso bili inženirji. Prav tako morajo biti evropske institucije za zgled. Služba za upravljanje mobilnosti mora biti bolj trajnostna. To je mogoče doseči tudi z avtomobili, ki so tiši in izpuščajo manj škodljivih plinov. Spodbujamo lahko tudi pilotne projekte, raziskovalne projekte, preglednost in tudi učinkovitost. Prav tako moramo povezati udeležence v prometu, vse od pešcev do kolesarjev do avtomobilistov. Vsi spadajo skupaj. Ne gre samo, da bi. Ne gre samo za to, da bi gledali od A do B, ampak moramo upoštevati pristop od urad do urad. Tukaj moramo biti bolj učinkoviti varnost in zdravje smo sedaj premalo upoštevati. To mora biti bolj pomembno. Še posebej pa me veseli, da smo pri zmanjšanju hrupa dosegli zelo veliko stopno soglasja. To pred dvema ali tremi leti še ni bilo mogoče. Železnica bo v Evropi preživela le, če se bomo rešili problema hrupa. 80 odstotkov vagonov za tovorne vlake bi opremili z opremo za zmanjšanje hrupa, to bi stalo 2 milijarde evrov in veliko koristi bi s tem dobili. Na enostaven način lahko zmagamo vsi in te kombinacije, kjer zmagamo vsi, želimo spodbujati v tem poročilu. Hvala. Hvala lepa, gospod poročevalec. Štirje so se javili k besedi. Začeli bomo s gospodom Erikom Bankijem. Enekur. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dvoje želim povedati. Prvič. Javni prevoz. Strinjam se, da je to zelo pomembno razvoj intermodalnih vozlišč je zelo pomemben. Povezati moramo različna mesta, zato da bomo lahko zmanjšali onesnaževanje zraka. Vloga raziskav in inovacij je jasna. Avtobusi na električni pogon ali javna sredstva oziroma sredstva javnega prevoza, ki jih poganja zemljski plin, so prav tako ključnega pomena. In še nekaj, zdravje. Poročilo na to opozarja in to je dobro, vendar prevozna sredstva morajo biti zdrava in varnejša. Vendar ob avtomobilih ne smemo pozabiti naprimer na kolo ali pa na to, da lahko kam gremo tudi peš. Hvala. Hvala, gospod Dančila. Glede strategije za. Uh, tehnologijo na področju prometa, da bi imeli ustrezno eh, mobilnost. Zato rabimo eh, takšno omrežje, ki bo povezovalo regije na celotnem evropskem eh, ozemlju. To je nujno ne samo, da bi spodbudili mobilnost delovne sile, ampak tudi, da bi zmanjšali različen razvoj med posameznimi regijami medregionalne povezave in čezmene povezave, te morajo predstavljati prioriteto. Več moramo vlagati v razvoj, pa tudi v inovacije na področju prometa in to v vseh državah članicah. Redno moramo tudi ob obveščati regionalne oblasti o tem, to moramo početi brezplačno, da obstajajo sredstvenovske ravni glede tega. Hvala. Hvala, gospod Bilbao gracias presidente señor kramer gracias hvala. Hvala Res sem vesela, da sem lahko sodelovala z vami pri tem pomembnem vprašanju. Te vrste mobilnost je v osrčju mobilnosti v Evropi in poskušali smo tudi vključiti različne izkušnje uporabnikov, kot tudi izkluš, izkušnje lokalnih, regionalnih uh, oblasti, tako da bi zagotovili bolj inteligentno uh, inter, interoperabilnost, da bi lahko vsi uporabniki postali bolj aktivni pri izvajanju in uporabi teh tehnologij. Regionalne obla, in lokalne oblasti uh, najdejo zelo inovativne rešitve, uh, ko so soočene z izzivi, ki jih predstavljajo vsakodnevna mobilnost. In eh, to pa lahko tudi pomeni spremembo eh, mentalitete, torej spremembo načina razmišljanja, eh, kar pomeni, da bi morali tudi homologacijske organi delati hitreje in pa več na tem področju. Imamo cel kup različnih pobud, ki spodbujajo mobilnost oziroma ki bodo to spodbojale prihodnosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Ferena. Hvala lepa. Inovacije so temeljnega pomena, kot tudi piše poročilo. Če želimo zagotoviti sistem varnejšega, trajnejšega prometa, ki bo tudi uh, bolj zanesljiv. V tem poročilu pa ne piše nič o neki realnosti, katero se soočamo v številnih državah članicah. In sicer pomeni napad na uh, določene vrste prometa. Uh, to, te, to smo videli ob prihodu trojke na Portugalsko. Očinkovito se je zmanjšala za 20 odstotkov, tako kar gre za hitrost uh, storitev, redne storitve, uh, cene goriv so se povečale. Uh, Vse to je odgnalo uporabnike, ki so se ponovno začeli več voziti s svojimi avtomobili in opustili javni prevoz. To je problem. O tem ni govora v poročilu, pa je kljub temu problem. Zato bi morali tudi to upoštevati v tem lepem poročilu o trajnosti. Spodbujamo napad uh, proti prebivalstvu in javnemu prevozu in to je v nasprotju s to logiko. Hvala. Cipazit. Hvala lepa za komisijo, gospa Reding. Gospod predsedujoči, komisija bi se rada zahvalila poročevalcu, gospodu Kramerju in pa odboru za promet, pa tudi celotnemu eh, parlamentu za podporo našega predloga, da bi evropske raziskave in pa inovacije v prometu bile zelo visoko na agendi. To je pomembno za promet, pa tudi za agendo za rast in za poslovanje. Rada bi se vam zahvalila za številna priporočila in predloge. Komisija bo to preučila in bo vsekako številne med njimi sprejela. Pomagale nam bodo, da bomo lahko se s tem eh, to upoštevali tudi pri, eh, v programu oziroma projektu Obzore 2020. Razvili bomo sistem, ki bo bolj uporabnikom pri, prijazen, se dosegli bomo cilje mobilnosti. Gre za torej zelo konkreten, proaktiven predlog. Najlepša hvala, vsekakor bo služil namenu. Hvala lepa, gospa komisarka. Razprave je konec. Glasovali bomo jutri ob 12. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Kleva Kekuš, izvajanje in vpliv ukrepov za energetsko učinkovitost v okviru kohezijske politike.